we can start now. Sedaj pa res lahko začnemo. Par besed, preden začnemo s sestankom. Najprej sprejetje dnevnega reda. Se strinjate z dnevnim redom? Če ja, lahko dnevni red sprejmemo. Sporočila predsednice tolmačenje danes na voljo v francoščini, nemščini, italijanščini, angliščini, danščini, grščini, španščini, češčini, estonščini, mačarščini, malteščini, poščini, slovenščini, bolgarščini in romunščini. Seja se prenaša tudi preko spleta. Vsem smo poslali seveda tudi dokument z Sklepi koordinatorjev, ti so bili sprejeti 18. aprila. Če nihče ne bo imel kakršnih koli pripomb do konca seje, bodo ti sklepi sprejeti. Preden dam besedo kolegici Ferhajen, bi vam rada vseeno podala še nekaj informacij. Se upravičujem, ker stalno pokašljujem, ampak nekoliko sem prehlajena. Koordinatorjem sem to sicer že povedala, ampak vseeno bi rada povedala to tudi celotnemu odboru. Kot rečeno, smo porazdelili tudi govor, ki sem ga podala na Evropskem forumu kulture v ponedeljek in torek. Prejšnji teden je potekal ta forum, kjer sem tudi nastopila v imenu odbora. Skoraj da 900 oseb iz vseh držav se je odeležilo tega foruma. Imate težave morda? Očitno prihaja hrup iz angliške kabine. Angliške kabine ali nemške kabine? Angliške angliška kabina torej. In sedaj bolje. Dobro, rekla sem, da je potekal Evropski forum kulture v Bruslju v ponedeljek in torek 18. in 19. aprila. Uvodoma sem podala govor takoj po komisarju Navračiču. Vesela sem, da lahko to predstavim tudi ostalim kolegom, s katerim ime nisem še govorila v odboru. Dve pomembni novosti. Kot odbor mislim, da smo nastopili zelo uspešno. Tudi osebno smo se vsi zelo zauzeli za to vprašanje. Mislim tudi, da je predsednik Šulc podal odločno podporo, zato je tudi predsednik Juncker razglasil leto 2018 kot leto evropske kulturne dediščine. Na začetku se nam je zdelo, da bomo to bitko izgubili, pa smo vseeno potem zmagali, tako da bo leto 2018 leto evropske kulturne dediščine. Komisar Navračič naj bi predstavil tudi delovni program. Sama sem komisarja Navračiča prosila, da tudi nas kot parlament in odbor, seveda skupaj s svetom, vključil v pripravo prednostnih nalog tega programa. Druga dobra novica. Forum je bil tudi prilika za to, da je visoka predstavnica Mogherinjeva najavila, da bodo predstavili sporočilo o novi politiki, kulturni politiki, tudi na področju mednarodnih odnosov. Veliko smo govorili o tem, tej kulturni diplomaciji. Mislim, da bodo ministri 30. in 31. maja o tem razpravljali. V vsakem primeru pa je bilo res veliko pozornosti posvečeno temu vprašanju. Tudi mi bomo seveda morali sodelovati z odborom AFET na tem področju, pa ne zgolj z njimi. Gre torej za področje, ki ga pokrivajo trije komisarji. Vodilna bo visoka predstavnica hvala lepa vsem, ki ste bili prisotni na forumu, še posebej hvala lepa kolegici Trupel. Italijanski minister za kulturo Franceskini je predstavil predlog za namensko delovno skupino, ki naj bi se ukvarjala z vprašanjem modrih čelad na področju kulture. Italija je že predstavila 30 posameznikov, ki so strokovnjaki za kulturno dediščino v Italiji, gre za policiste, za arheologe in za druge strokovnjake. Odzvali smo se na poziv izvršnega odbora v UNESCO, ki je oktobra lani najavil, da želi oblikovati takšne modre čelade. Gospa Irina Bokova je to tudi predstavila. Gre za pomemben program, ki ga bodo izvajale tudi države članice. Vesela sem bila, da je Mogherinijeva najavila, da bo Evropska unija prav tako v Združenih narodih poskrbela za to, da se ta načrt uresniči. Tudi to bo pomembna bitka za Evropsko unijo. Evropski parlament je bil prvi v Evropski uniji, ki je predlagal, da se sprejmejo strezni ukrepi za to, da se prepreči uničevanje kulturne dediščine in ta namenska delovna skupina je bila pravzaprav naš prvi predlog v tej smeri. To so vsa sporočila z moje strani za enkrat, razen če nisem česa izpustila. Očitno nekaj sem izpustila. Točka tri. Samo hip, da preverim. Kolega Fisa, se sem spregledala, izvolite. Gracias, Hvala lepa, predsednica. Želel sem ti zgolj povedati, da je v Barceloni včeraj prišlo do pomembnega dogodka. Obeležili smo 40. obletnico delovanja Plasida Dominga. 40 let je minilo, odkar je prvič nastopil v operi v Barceloni. Mislim, da smo zelo veseli, da bomo leto 2018 razglasili za Evropsko leto kulturne dediščine. To se nam zdi zelo pomembno. Predsednik me je prosil, da vam to sporočim. Mislim, da se bo maja v Madridu ta zadeva tudi uradno predstavila in boste tudi vi tam. Ja, hvala lepa, kolega Fisas. Evropa Nostra je verjetno ena od agencij oziroma akterjev, ki se je najbolj borila za to in zagotovo boste tudi bi sodelovali. Vsi deležniki lahko seveda sodelujejo na tem področju, tudi svet je oblikoval skupino za premislek o tej tematiki, tako da nas čaka pomembno delo. Besedo pa sedaj predajam kolegici Ferhajen. Ona je pripravljalka mnenja v zvezi z čezmejno prenosljivostjo spletnih vsebinskih storitev na notranjem trgu. Sabine, Kar zadeva časovnico. Tematika je zelo kompleksna. Želim si, da bi vsi imeli priložnost uložiti predloge sprememb. Aktuel. Eh, Lovrej proporre tu? Kdo bo sedaj to predstavil? No, kakorkoli že. Besedo dobi Sabine, potem sem sama želela predstaviti datum 4. maj, rok za ložitev predlogov sprememb. Ne vem, bi morda potrebovali več časa za predloge sprememb, to vas sprašujem. Ta tematika je zelo pomembna, zato ker je sestavni del digitalne strategije v Evropi. Mi smo pridruženi odbor skladno s činom 100. 54 Sabine. Poštovane kolegice in kolegi, predlog uredbe bi naj potrošnikom omogočil, da bi pri začasnem bivanju v tujini ohranili dostop do svojih vsebin. Potrošniki bi torej imeli dostop do tistih digitalnih vsebin, ki jih imajo v svoji državi prebivališča, kjer so to zakonito pridobili, najeli in bi imeli zakonit dostop tudi drugi. Komisija tukaj izključuje free-to-air storitve, kajti tukaj nimamo praviloma pogodbenega eh, razmerja. So pa potem še možnosti, če obstaja kakšen sistem verifikacije ali registracije, da bi tudi storitve free-to-air lahko zajeli v to. Vendar pa to ni zavezujoče, zato je to zaenkrat izuzeto. Vsebina se obravnava tako, kot da potrošnik ni zapustil države prebivališča. To je torej pravna fikcija. Torej, da bi vseeno imeli čezmejno dostopnost, da bi se pa izumili nekaterim stvarem skozi stranska vrata. Seveda pa ne smemo tudi ne kršiti načela teritorijalnosti. To mislim, da je pomemben pristop, ki se da najti v celotnem poročilu. Načelo teritorijalnosti se ne ogroža strani komisije in to se mi zdi dobro tudi z vidika našega odbora. Še prav posebno na področju filmske industrije, videih in tako dalje. Tukaj je zelo pomembno, da imamo strukturo, ki so pomembni za proizvodnjo novih izdelkov, da to ohranimo. Prenosljivost torej ne pomeni čezmejni dostop, To ni cross-border accessibility, to moramo jasno povedati in to je tudi v prilogu spremembe, ki se podala Nova vodna izjava 12a, kjer potem točno opozarjam, da ne gre za čezmejni dostop, da tega ne bomo vedeli skozi stranska vrata. Z našega vidika je zelo pomembno, da torej podpiramo kulturno raznolikost po Evropi in tudi raznolikost podatkov in to je možno najti v tem poročilu. Potem avtorske in sorodne pravice so del kulturne raznolikosti Evrope in na ravni Evropske unije si zaslužijo visok, uh, visoko raven zaščite in tako bo, tako da tega ne bomo spodkopali tudi ne s to prenosljivostjo. Prenosljivost pomeni v prvi liniji audiovizualne storitve, velja za vse, naj se gre za knjige, glasbo in ostale storitve, v bistvu pa gre vsak kot dnevnem delovanju že za čezmejno dostopnost, prenosljivost pri glasbi in knjigah. Na veliko področjih je to že več teritorijalno ali imamo celo vse evropske licence, tako da tukaj prav veliko sprememb ne bo. Je pa več pravne varnosti, če bodo tudi te storitve prenosljive. Pomembno za delovanje direktive je ustrezna opredelitev države prebivališča. Tukaj imamo veliko različnih opredelitev v pravu Evropske unije. V predlogu uredbe je bilo to predvsej nejasno, ekstremno nejasno, ker ni bilo prave opredelitve. Zato sem v poročilu izbrala opredelitev, ki se nanaša na sodbo sodišča, zadeva Pedro Magdalena Fernandez proti Komisiji Evropskih skupnosti. To je tista opredelitev in navodilo, ki se uporablja v pravilnikih in ureditvah za uslužbence EU. Mislim, da je to razumna opredelitev. Običajno prebivališče je potem opredeljeno tako, da je to tisti kraj, kjer kdo upravlja tudi torej, svoje življenjske interese. Tisti, ki se potem pa redno vrača v državo stalnega prebivališča, se potem lahko to šteje za stalno prebivališče. Torej, to so tudi tisti, ki se vsak dan vozijo na delo drugam, ki veliko potujejo, ki delajo v tujini. Mislim, da je to pomembno, torej ta vsakdanja uporaba. To ne gre samo za počitniške pakete, gre za dejansko prenosljivost in za upredelitev začasnega prebivališča in stalnega prebivališča. Potem trajanje bivanja v drugi državi članici, to naj ne bi bilo omejeno, kolikor vem, tako je tudi komisija to predlagala. In to je tudi jedro predloga, tako da ne bo šlo samo za počitnice, temveč tudi za tiste, ki se poklicno selijo v drugo državo, študente Erasmus in tako dalje. Vsi ti bodo lahko to uporabljali. Poleg tega bi mi bilo ne ljubo, če bi ponudniki storitev morali sedaj šteti ure in dneve, ko nisem doma. Torej, če bi me vse čas nadzirali. To gotovo ni v smislu tega predloga. Zato je tudi potrebno, da jasno opredelimo prebivališče. In tukaj prihajamo še na eno pomembno točko, namreč kako bomo preverili, kje je prebivališče. To je ključna točka, kako bo torej prenosljivo zdelovala. Strinjam se s pristopom komisije, da bi ponudniki storitev za preverjanje prebivališča morali tudi zagotavljati, kdo je kje. Vendar pa seveda ne bi preverjali trajnosti bivanja strank. Potrebno je najti druge načine, kako bi to preverjali po teh kriterijih, po tej opredelitvi. No, da pa to seveda ne pomeni, da bo ponudnik storitev moral videti in vedeti, kako živim doma in ali res živim točno tam, kjer sem navedla. Tukaj torej pozivam komisijo, da poda primere za možnosti preverbe torej razvije nekakšno orodje, kako bi lahko to preverjali, da bi to prilagodili tudi novim tehničnim možnostim, ne da bi vedno znova morali odpirati zakonodajo, kar se prenosljivosti tiče. Prav tako je potrebno, kar se tiče ponudnikov storitev, če ne bodo na ustrezen način preverjali, kje je prebivališče, da se lahko potrošnik pritoži. In tukaj, ko preverba prebivališča ni ustrezna, potem lahko ponudnik storitev, če ugotovi, da je kdo ne prebiva tam, kjer je navedel, mu tudi oduzame licenco. Potem je potrebno morda v prilogi ali v delegiranem aktu predlagati postopke preverbe, tako da bo tudi pravna gotovost za vse odrežene strani. Za ponudnike storitev po eni strani, tako da bodo vedeli, s kakšnimi metodami lahko ustrezno preverja, po drugi strani pa tudi za imetnike vsebin, za imetnike licenc. Potrebno je imeti jasnost, kakšna je čista preverba in kdaj se lahko kdo pritoži, če ni bila izvedena ustrezno. Za potrošnika po drugi strani je pa to tudi pomembno, tako da bo jasno opredeljeno, kje je njegovo prebivališče in v kakšnem okviru lahko izkorišča svojo prenosljivost. Osnutek mnenja komisije, kot sem dala, to bi potem razvili prek delegiranih aktov in ustreznih urodi. Vesela bi se, če bi dobila ustrezne predloge strani komisije v tej smeri. Potem bi lahko to uvedli tudi v besedilo, pripravili neko prilogo, ki bi se potem lahko razširila z delegiranim aktom. Tako da ne bi potem pri vsaki spremembi v prilogi morali odpirati celotno zakonodaje. Ne želim pa si stalnega sledenja naslova IP, želim si bolj vzročnega preverjanja, vzročene naslov IP, kaj ti naslov IP ni 100 odstotni indic za prebivališče, preko VPN ali drugih možnosti si lahko dodam veliko IP naslovov. In mislim, da bi stalno sledenje naslova IP bilo neustrezno, kaj ti to bi vodilo do sledenja veselilo bi me, če bi kolegi in kolegice še podali predloge sprejem. Rok je bil določen za 4. maj, ta rok se mi zdi nekoliko kratek, če pomislimo na to, da so vmes še prazniki, tako da prosim, da se rok podaljša za teden. Da bi torej rok bil 11. maj, kaj ti zaenkrat? Tudi še nimamo nikakršnega predloga, tudi naše predloge iz drugih odborov. Hitri smo v našem odboru s tem svojim mnenjem, tako da si želim, da pripravite dobre priloge sprememb in si lahko vzamemo nekaj več časa. Hvala lepa. Eh, grazie, Hvala lepa, Sabina. Bomo prisluhnili še ostalim kolegom, kako je s tem predlogom, da se podaljša eh, rok, ampak vseeno bi potem 21. junija kot odbor glasovali. Tako da predlagam, da sprejmemo tvoj predlog. Glasovanje v odboru pa vseeno ohranimo 21. junija, zato ker tudi odbor Juri še ni podal svojega mnenja. Besedo dobijo najprej koordinatorji, potem poročevalci v senci. Začnimo z zadnjimi, no, kakorkoli želite, glede na to, da nas tako ali tako ni veliko. Gospod Gramatikakis. Gospa predsednica, prisluhnili smo Sabine. Mislim, da bi morali čestitati, zato ker je opravila res izvrstno delo, kar poenostavlja tudi moje delo, vsaj v veliki meri. Predlog komisije, ki se nanaša na čezmejno prenosljivost, je prvi korak, težaven korak. Mi želimo vzpostaviti enoten digitalni trg, to je prvi korak vendar se to nanaša zgolj na manjši delež prebivalstva. Če bomo imeli uravnoteženo, tehnično, dobro oblikovano zakonodajo, nam bo to pomagalo pri spreminjanju tudi evropske zakonodaje na področju avtorskih pravic, kar je izjemno pomembno. V tem okviru sem se tudi sam pogosto sestal s svojo ekipo, tudi z deležniki. Sestanki so bili precej naporni, ampak vseeno smo se veliko naučili. Sodelovali smo tudi s socialisti ter seveda z odborom za zaščito potrošnikov ter tudi s pravno službo. Vse jih zanima prenosljivost. Zato je zelo pomembno, da se bo ta uredba res nanašala na prenosljivost digitalnih storitev, da se ne bo nanašala na čezmejni dostop, še posebej, ko gre za čezmejni dostop do umetniških vsebin. To bi negativno vplivalo na ustvarjalnost, še posebej, ko gre za evropsko kinematografijo. To bi res rad povdaril. 2, 3, 4 in 5 so predlogi sprememb pripravljalke mnenja, ki jih podpiram, ker gredo v pravo smer. Morda bi bilo smiselno vložiti še kakšen predlog spremembe, v katerih bi potem bolj pojasnili to vprašanje. Mislim, da potrebujemo člen, v katerem bi natančno opredelili tudi, kakšne so obveznosti ponudnikov storitev, v smislu, da bi ti morali preveriti, državo prebivališča naročnika. Potrebujemo seznam ukrepov za preverjanje tega. S tem bomo zmanjšali zlorabe in zaščitili tudi avtorske pravice ustvarjalcev. Glede tistih, ki nekje začasno prebivajo. Naj povem, da govorimo o zelo jasni časovnici. O tem je govorila tudi pripravljalka mnenja. Mislim, da ne bi smeli govoriti o natančnem številu dni, ki bi veljali za začasno prebivanje. Uporabniki so zelo različni, zato se strinjam s pripravljalko mnenja, ki pravi, da bi morali predlog utemeliti na državi prebivališča. Zagotovo bomo potrebovali tudi daljše časovno obdobje, kot ga predlaga komisija, ta predlaga šest mesecev za izvajanje te uredbe. Gospa predsednica, sam sem učil astrofiziko, sem profesor astrofizike, to delo sem opravljal v preteklosti. Vprašanje prenosljivosti me spominja pravzaprav na to, kako želimo urediti to področje. Če podam primerjavo. Če s prostim očesom gledamo v nebo, lahko vidimo nekje 3000 zvezdcev, čeprav jih je tam več kot 200 milijard. In s tem predlogom želimo početi nekaj podobnega. Hvala lepa za to lirično primerjavo. Besedo dobi kolega Zver. No. Ne še. Ljubar. Ja, Chairman, well. Hvala lepa, gospa predsednica. No, gremo nazaj na zemljo. Imam pa podobna stališča, vsaj na splošno gledano, tako da hvala lepa pripravljalki mnenja za vsa prizadevanja. Vesel sem, da lahko tudi skupina EKR to podpre. Mislim, da lahko na teh področjih kot skupina, pa tudi kot britanska delegacija znotraj skupine podpremo zelo veliko krat predloge na teh področjih. Mislim, da smo sedaj na pravi poti, da vzpostavimo ravnoteže v okviru te uredbe. Čezmejna prenosljivost spletnih vsebinskih storitev, hvala za to glasbeno spremljavo, je zanimiva tudi za potrošnike in državljane, tudi znotraj enotnega trga, vendar moramo paziti, da ne bomo preveč zakonsko obremenili ponudnikov storitev in da nova regulativa ne bo preveč kršila načela teritorijalnosti, varstva podatkov, pa tudi trenutno veljavnih načel. Z vidika našega odbora je zelo pomembno, da zakonodaja ohrani ta ustvarjalni ciklus, da ne bo prišlo do spodkopavanja naložb v kakovostne vsebine. Nihče si ne želi pridobiti prenosljivosti na račun niže kakovosti in manjše izbire. Želimo si, da bi se uredba nanašala zgolj na potrošnike, ki na zakonit način dostopajo do tistih vsebin, ki jih plačajo v svoji državi. Tak dostop bi omogočili potem tudi v drugi državi, zato bi morali običajno prebivališče in začasno prebivanje natančno določiti. Razmisliti bi morali tudi o tem, ali naj v uredbo zapišemo tudi časovno obdobje, koliko je to začasno, ali bi to morda bolj negativno vplivalo na trenutne poslovne modele in ponudbo. Preden se česar koli lotimo in uklešemo kamen, je bolje to ustrezno preveriti. Samo upravičenci do prenosljivih vsebin bodo tisti, ki jih bomo preverjali na podlagi jasnih ukrepov. Ampak dejstvo je, da se to vrstni postopki hitro spreminjajo tudi zaradi tehnoloških napredkov. Težko bo v sami uredbi nekako predstaviti to kot nek nov predlog. Obstajajo številne tehnologije, pri katerih pred 4-5 leti sploh ne bi pomislili, da bi naprimer morali karkoli preverjati. Enako bo valjetno verjalo tudi za obdobje čez pet let. Tako da se tu nekoliko oddaljujemo od mnenja kolega Hermatikakisa. Sveda, ko gre za e-knjige, glasbo, videoigre, tu je že možno prenašati vsebine, tu je dostop tudi neomajen, kolikor vem, vendar moramo paziti, da ne bomo sprejeto zakonodajo povzročili nezaželene posledice. Razmisliti bi morali tudi o tem, kaj se dogaja z free to air, ali bi tu predlagali možnost opt-in. Strinjam pa se z gospodom Gramatikakisom, ko pravi, da moramo biti realistični glede samega izvajanja, ko gre za pogajanja o pogodbah in tako naprej ne smemo biti preveč restriktivni. Šest mesecev je verjetno prekratko obdobje, če želimo ljudem dati priložnost za to, da stvari izpeljajo tako, kot je treba. Mislim, da bi morali razmisliti tudi o fleksibilnosti, da bi ponudniki storitev lahko prenosljivo zagotovili, ne da bi pri tem kakorkoli negativno vplivali na potrošnike, naprimer, ko gre za prenose kakšnih večjih športnih dogodkov, svetovnega nogometnega prvenstva in tako naprej. Veselim se že sodelovanja z gospo pripravljalko mnenja in z ostalimi pripravljalci v senci. V nasprotju z nekaterimi drugimi mnenji se mi zdi, da bomo pri tem mnenju lahko zagotovili visoko raven sodelovanja. Hvala. Kolega Tom. Hvala lepa. Gospa Tom. Uh, uh, Hvala lepa. Mnenje gospe Verhajen vsebuje kar nekaj dobrih predlogov. Podarjeno je bilo to, da čezmejna prenosljivost ni isto kot čezmejni dostop. Prenosljivost je utemeljena na pravni definiciji gre za to, da naročniki dostopajo do teh vsebin tudi preko mej svoje države. Pravna fikcija mora to obveljati. Evropska kulturna raznolikost je zelo pomembna v tem kontekstu, ampak ko gre za spletno vsebino, se mi zdi, da bi morali omeniti še nekaj. Dostop do teh spletnih vsebin za mladoletnike. Spletni ponudniki storitev ponujajo vsebino, ki je bolj namenjena večinskemu prebivalstvu. Manjšine, naprimer, pa nimajo dostopa do vsebin, ki jih ponujajo, naprimer, v njihovi državi oziroma v zvezi z njihovo kulturo. To seveda sodi izven področja uporabe. Bomo pa vložili predlog za to, da to postane zavezujoče. Potrebovali bi tudi jasnejšo opredelitev države prebivališča, to pozdravljam. Kot so kolegi že povedali, bolj jasno opredelitev bi morali imeti tudi za vprašanje začasnosti in ponudnikov storitev. Zame je naprimer začasno obdobje pet let, za nekatere ponudnike storitev pa dva tedna. Opredelitev spletnih ponudnikov bi morali natančno opredeliti tudi z vidika odgovornosti. Številni akteri so vključeni v to. Ponudniki spletnih storitev so tisti, s katerimi ima naročnik stik. Začasnost bi prav tako morali ustrezno opredeliti, da se ne bo samo trajanje začasnega obdobja po državah članicah razlikovalo. Komisija naj bi imela pooblastilo za delegirane akte, zato da se sprejme tudi seznam ukrepov, s katerimi bomo preverjali zadeve. Sredstva za preverjanje, ki jih bo komisija potrdila, morajo seveda spoštovati tudi varstvo podatkov. Osnutek mnenja je dokaj dober, ampak kar nekaj dela bomo morali še upraviti, če želimo, da bi ta uredba delovala v praksi. Se pa strinjam s tistimi kolegi, ki so izrazili zahvalo pripravljalki za odlično upravljeno delo. Hvala. Kolega Trupel. Kolegica Trupel. Ja, ofa majna. Hvala lepa. Tudi sama se zahvaljujem Sabine. Res je, to je dober predlog, ki ga je podala komisija, kar se tiče čezmejne prenosljivosti. Mnenja sem, da je potrebno to odmejiti od čezmejnega dostopa do kulturnih vsebin vendar pa to je komisija tudi že tako dejala, potegnila je jasno majo. Res je, s to pravno fikcijo je tako, da lahko naročnino, ki smo jo plačali, prenesemo v drugo državo. To ne cilja na avtorske pravice. To je potrebno jasno povedati, kajti pri predstavitvi pravnega odbora prejšnji teden je bilo govora o tem, vendar pa tega eksplicitno ne vidim in to želim povedati, kaj ti sicer bi imeli drugačen primer. Ne gre za to, da bi sedaj novi ljudje imeli dostop do osebin. Ne, gre za mojo osebino, mojo naročino, ki jo lahko potem izkoriščam tudi po drugih državah EU. Prav tako se mi zdi prav, Sabine, da ne bi bilo časovne omejitve za dostop do že plačane naročnine omejitve, ki bi potem vodile do tega, da bi morali preverjati in slediti, kje je stranka. To zavračamo. Še enkrat bi rada izpostavila, da je vprašanje države prebivališča ključno in da potrebujemo jasno opredelitev prebivališča in tudi jasno opredelitev, kako bo preverba potekala. Dejala si, da si predstavljaš po eni strani delegirane akte, po drugi strani pa bi rada imela predloge tudi že v zakonodaji. To se mi zdi prav in upam, da nam bo uspelo podati nekaj jasnih predlogov, kaj ti ne bi si želela vsega urejati samo prek delegiranih aktov. Potem pa naj dodam še nekaj in sicer še prav posebno za javne ponudbe ali za free to air moramo imeti rešitev opt-in. To naj ne bo obvezujoče za njih, to naj bo obvezujoče za plačane modele, kjer so pogodbene obveznosti, za druge pa ne. Če to želijo, potem z modelom opt-in se lahko temu pridružijo, ni pa to obvezno. In potem še zadnja pripomba, čeprav sem to že pojasnila, kar se tiče preverbe, to je bilo že omenjeno in tudi tukaj torej, menim, da sledenja ne sme biti. Najti moramo druge rešitve, potem pa mislim, da bi to bila dobra ponudba, da bi razvijali digitalni enotni trg še naprej, imeli več možnosti za potrošnike, po drugi strani pa bi zaščitili tudi avtorske pravice. Imamo dobre modele, ki lahko to preverijo, ne bomo pa posegali v svobodo potrošnikov in potrošnic. To bi bila potem pa že čisto druga zgodba. Hvala lepa. Grazie. Eh. Hvala lepa. Gospod Köster. Ja, vielen Dank, Frau Verheyen. Hvala lepa poročevalko za vaš predlog. Mislim, da smo si enotni tukaj odboru, da je predlog komisije, kar se tiče prenosljivosti, pomemben korak za to, da bi dosegli napredek pri integraciji Evrope. To je ekonomsko koristno in to razširi tudi pravice uporabnikov, potrošnikov, ko kupujemo digitalne storitve in jih lahko izkoriščamo po vsej EU. Zato mislim, da je torej celotna zadeva zelo pozitivna za celotno EU. Pomembno se mi zdi, da pazimo na to, da bo ta uredba, še prav posebno, kar se tiče potrošnika, operativna, da ne bomo preveč strogi, da ne bomo preveč omejujoči. In zato smo podali smiselne predloge, ki bi ne omejevali začasnega bivanja, začasnega nahajanja, to se mi zdi dobro. In izpostavili ste tudi, da ne bo šlo za sledenje potrošnikom, to je dobro v smislu varstva podatkov in zasebne sfere. V zvezi s tem pa imam še eno vprašanje. Bi lahko razložili to, kar ste zapisali, da bi bilo potrebno vzočiti naslove IP. Kaj je to? Ne vem, kako bi naj to v praksi izgledalo. Kdo bi pa naj izvajal tako vzorčenje? Kdo bi izvedel preiskavo, kdo bi dobil podatke in kdo bi konec koncev odločal? To so vprašanja, ki se mi v povzavi s tem zastavljajo. Ko govorimo torej o tem vzorčenju. Potem predlagate tudi različne kriterije, kako bi določili prebivališče, tudi zasebni bančni računi ali pa davčna številka. Tukaj si zastavljamo vprašanje, ali ne bi to omejili na naprimer nacionalno volilno pravico. To bi torej lahko bila pripomba, spodbuda, da bi lahko tudi to torej, upoštevali. Poleg tega pa ste izrekli pomisleke, da se ne bi smelo zgoditi, da bi vsak dobil dostop do te prenosljivosti z loginom. Kako pa bi naj to izgledalo, torej, če ne tako? Imamo kakšno tehnično rešitev? Bi tu pustili prosto roke komisiji? Tukaj si torej zastavljam ta vprašanja. Sicer pa se mi besedilo, glede usmeritve, same zdi smiselno. Hvala lepa, kolega za kamerevrt. Hvala lepa. V bistvu sem lahko čisto kratka, kajti veliko je bilo že povedanega. Mislim, da je res, da je bilo, da je bil že skrajni čas za ta predlog uredbe in komisija je opravila resnično dobro delo. To, kar je sedaj predlagala Sabine, pa mislim, da vsebuje tudi potrebne konkretizacije predloga direktive. Zelo se strinjam s tem, da bi začasno bivanje v tujini ne bilo bolj podrobno opredeljeno, ravno zaradi tega, ker bi potem lahko prišlo do sledenja, do neke stalne preverbe kraja prebivališča in to pa ne sme biti naš cilj. Zato se mi zdi torej pravilno, da tega ne opredelimo bolj podrobno, temveč da prek države prebivališča torej to uredimo. In ta opredelitev se mi zdi tudi zelo smiselna. Gre za to, da nimamo v vseh državah članicah sistemov javljanja in tega ni potrebno izvajati v vseh državah članicah, zato je potrebno imeti širšo paleto verifikacije prebivališča običajno nisem zagovornica delegiranih aktov, vendar pa tukaj, ker gre za tehnično vprašanje, pa mislim, da dejansko to lahko storimo, seveda pod pogojem, pod pogojem da bomo potem spoštovali vsa ustrezna pravila zaščite podatkov. Kajti ne sme se zgoditi, da po eni strani pravimo začasno, začasnosti ne želimo omejevati in opredeliti, po drugi strani pa bomo potem varstvo podatkov zanemari, kar se tiče prebivališča. Pri bančnih računih sem manj skeptična, kajti kdorkoli ima pogodbeno obveznost s ponudnikom, tako ali tako že da določene podatke štirko kreditne kartice ali račune ali štirko računa in to je potem individualna pogodba. Zato torej tukaj nimam prav veliko pomisleko, mislim pa, da bi bilo dobro, če bi morda v prilogi direktive dodali nekaj temeljnih kriterijev, jih opredelili in povedali pod kakšnimi pogoji in kako bi lahko potekala preverba stalnega prebivališča, potem pa bi komisiji prepustili, da to nekoliko bolj natančno formulira. V tem okviru bi morda to lahko navedli že v direktivi, Seveda pa se ne sme zgoditi tako, da bomo imeli vedno znova nove tehnične možnosti, da bi potem spet odpirali zakonodajo. Ne, to nima smisla. Sicer pa mislim, da je to dober, smiseln pristop in tudi vprašanje optina, kar se tiče svetov free to air in ponudnikov free to air tako javnih kot zasebnih. To se mi zdi dobro in tudi pojasnilo, da dejansko moramo razlikovati med prenosljivostjo po eni strani, po drugi strani pa splošno prepravodjo geoblokiranja. Tako bi to imenovala po drugi strani. Torej. In potrebno je, da to jasno imamo tudi v direktivi. Zato bi ta predlog spremembe še enkrat izredno podprla. Hvala. Grazie, Hvala lepa, gospa Libačka. Bardzo dziękuję. A ja gratuluję. Chwala lipa. Czestitam Sabine za to, co do to poruczyło. Rada pa bi izpostavila to, kar je pripravljaka mnenja že omenila, da torej v tem odboru, kjer razpodbujamo mobilnost, vsakršno mobilnost, mobilnost mladih, študentov, moramo torej se jasno zavzeti za to, da bo začasno bivanje neomejeno, da tega ne bomo omejevali, kar se dolžine tiče. Vendar pa odprti katalog vprašanj je pa nevaren, kar se tiče preverbe stalnega prebivališča. Ne vemo namreč, kakšne bodo tehnične rešitve potem kasneje v prihodnosti. Tak katalog bi naj bil definiran samo z nekaj parametri. Hvala lepa. E, Hvala lepa. Preden dam besedo komisiji, če želi še kaj povedati, bi tudi sama rada zastavila nekaj vprašanj. Dve pojasnili bi želela pravzaprav. Razumem sicer to v obrazložitvi, ki jo je podala gospa Ferhajen, namreč govorite o začasnosti, to je vključeno v predlogu komisije, zaradi vseh razlogov, ki ste jih že izpostavili. In z tega koncepta prehajamo potem na preseganje začasnosti, ne vem, neko zgornjo mejo naj bi postavili. Pravite, da bi morali na podlagi kraja prebivališča to bolj natančno opredeliti. Kolegica Kamari Vrt je prej o tem govorila. V številnih državah, tudi v moji naprimer, je lahko posameznik na istem kraju, kjer ima domicil in rezidenco, torej stalno in začasno prebivališče. Namreč natančno bi morali opredeliti torej stalno prebivališče. V predlogu 12 govorite o tem, da bi to moral biti kraj, torej stalno prebivališče, kjer se opravlja tudi večina gospodarskih interesov, kjer posameznik živi oziroma kamor se redno vrača. Ali je ta pogoj ločen ali moramo upoštevati oba pogoja ali dva ločena pogoja, torej gospodarski interesi, vračanje na ta kraj. V italijanski različici je to nekoliko nejasno. Zanima me, kakšno je mnenje komisije. Ali res lahko ta, to tveganje odpravite? Glede same vsebine, kako ne bi se to določalo? Nekateri pravite delegirani akti. Kaj pa, če bi v samem normativnem delu, torej v členih, uredili merila, ki se že tako ali tako omenjajo v besedilu? Osebno menim, da ni vedno najbolje, da bi zadeve urajali drugot. Zelo pomembno je, da splošna načela uredimo v besedilu, ne pa v delegiranih aktih. Ne želimo si, da bi prišlo do nejasnosti. Načela morajo ostati v besedilu. To je moje mnenje. Prosila bi tudi za pojasnila. Najprej komisija, potem pripravljalka mnenja. Najprej komisija. Marija Martin Prater, hvala lepa, da ste z nami. Ste vodja enote v GD Connect. Hvala lepa, predsednica. Dovolite mi, da najprej čestitam pripravki mnenja za, kar mislimo, je odlično poročilo. Prav tako pa mislimo, da je veliko kolegic in kolegov tukaj pokazalo dobro razumevanje tega, kar želimo storiti na komisiji s tem predlogom. Popolnoma se strinjamo s točkami, ki so bile izpostavljene kot najpomembnejše, začenši s potrebo, da mora biti jasna razlika med prenosljivosti in čezmejnim dostopom. Pomen priprave koncepta države običajnega prebivališča, potrebno je ne zmanjšati koncepta začasnosti, ne ga omejevati, kot je bilo rečeno. Z vaše strani to je pomemben predlog, ne samo za tiste, ki gredo na počitnice in potem tudi pomen, da bi imeli jasnost, kar se tiče preverbe. To pa me potem pripere do vprašanj, ki ste jih omenili v svojih vprašanjih. Najprej, kar se tiče koncepta običajnega prebivališča in pristopa, ki je v poročilo in v prilogu smembe 12. To je torej usmeritev tudi sveta, torej je to poskus nadane pojasnitve v razumevanju, da boste opredelili običajno prebivališče za namen te uredbe. Ne gre za to, da bi naj prebivališče na splošno imeli običajno prebolišče za vse horizontalne predloge, ki bomo imeli. To bi bilo predvsej zapleteno. Dobro je pa, da imamo jasnost, kaj se tiče za to, kaj se tiče te uredbe. In potem drugo vprašanje, to tiče tudi za nekaterimi predlogi poročevalke, kako bomo imeli jasnost, kaj se tiče verifikacije, da bi naj bilo to dovolj za ponudnike storitev in za potrošnike. Tukaj pa je to nekoliko težavno težko je ponuditi zadostno jasnost v tej fazi, glede na to, da je to uredba, po drugi strani pa imamo ustrezne instrumente za preverbo. V predlogu komisije, kot veste, smo skušali to storiti vnaprej. Torej, nismo skušali predlagati možnosti, da bi uporabili delegirane akte. Svet zaenkrat v svojih razpravah ni razmišljal o delegiranih aktih, vendar pa prizadevanja so, da bi imeli bolj jasen seznam možnosti preverjanja. To je nekaj, kar bo verjetno zahtevalo še dodatne razprave med parlamentom in svetom. Kakorkoli že, strinjam se, da ne glede na to, ali je potrebno imeti delegirane akte za prihodne posodobitve tehnik verifikacije, potrebno pa je imeti jasnost od samega začetka. Naj si bo potem 6 mesecev ali 12 mesecev, kakorkoli že od prvega dne veljave uredbe za ponudnike storitev mora biti jasnost, ali izpolnjujejo zaveze preverjene. Hvala lepa. Grazie, te la parola Sabine. Hvala lepa, Sabine. Hvala lepa za široko podporo za pristop, ki smo ga izbrali. Kar se tiče vprašanj, ki so bila zastavljena pa tole. Naj se dotaknem nekaj točk. Najprej, ozorčenje IP naslovov, to je bilo predlagano že strani komisije, da bi torej lahko to šlo prek naslovov IP ali prek pogodb z drugimi par telekomunikacijskimi podjetji ali tako dalje. To je bil. Na, to je bila najprej uvodna izjava 17. To sem izuzela iz uvodne izjave, ker sem želela jasno opredelitev preverjanja. Torej sem imela to, želela imeti to škatlico v rodi. Seveda pa s, lahko se pogovorimo o tem, ali, bo to ali bomo to predlagali že mi, ali bo to predlagala kasneje komisija prek delegiranih aktov. To mi je vseeno. Potrebno pa imeti pravno jasnost, kakšna je jasna, ustrezna opredelitev običajnega prebivališča. Težava je v tem, da ne moremo zapisati samo ene metode, kaj ti, nimajo vse države članice, naprimer, registra prvega prebivališča. Lahko imam več eh, hiš, več telefonov, pa potem to ni moje prvo prebivališče in tudi glavno prebivališče. Torej, moramo to čezmejno prenosljivost zajeti tudi v to. In moram iskreno reči, ne morem določiti vsako tehniko preverjanja vseh 28 držav članice. Če določena država uvede kakšno novo tehniko, naprimer katavljanje kje kdo prebiva in javljanje tega, potem moramo to tudi zajeti. Pomembno pa je to za ponudnike storitev, ki so v večjih državah, da imajo pač možnost preverjanja, ki je tehnično izvedljiva posod. Zato bi tu lahko še kaj predlagali. Nimam nič proti prilogi, ki jo lahko potem razširimo, če bodo nove tehnične rešitve. Moj cilj je bil, da ne bomo vedno znova se lotevali direktive, ko se spreminja priloga, da bomo rekli torej, da bomo imeli nekatera urodja že kar v prilogi, da pa potem seveda omogočimo delegirane akte za to, da bi to paleto orodi razširili z novimi tehničnimi možnostmi, ki so čiste. Kar se tiče free-to-air ponudbo, pa se mi zdi pomembno, da tisti, ki nimajo stika s strankami, neposrednega stika, da imajo možnost optina, lahko vedejo preverjanje. Zato sem torej izredno povedala, da plačevanje, plačevanje televizijske pristobine, ki se ureja torej prek davka ali pač pristobine, da to ni ta odnos, ki bi bil zajet v to pogodbeno razmerje tukaj moramo biti jasni, vendar pa pri storitvah free to air s kodiranjem že tako ali tako pošiljam te ključe svojim potrošnikom, da lahko potem to spremljajo. Nekatere države to imajo tako urejeno. Potem pa to ima že neposreden pogodbeni stik s stranko, ena na ena. In ker že tako ali tako imam ta orodja, potem bi lahko razširila prenosljivost tudi na te vsebine. Zato se mi tukaj zdi v redu, če rečemo prav. Te storitve so pa že samodejno zajete, kajti to ne pomeni dodatnih stroškov, kajti tudi licence. In to je ta pravna fikcija, ne bodo više. To bo pokrivalo samo ozemlje, kot že do sedaj. Ne bo šlo za nova razmerja, šlo bo za to, da bomo bolj izrabili to, kar je bilo zakonito že pridobljeno. Torej, veselim se, da bomo kmalo hitro dosegli soglase, kar se tiče strank, pa je pomembno, da nimamo časovne omejitve tukaj sem nekoliko drugačnega mnenja kot gospod Tom. Mislim, da ne moremo jasno zapisati, koliko mesecev ali dni sem v tujini. Tukaj moramo jasno povedati. Potem sem pa za pet let menjala svoje prebivališče in potem moram kupiti nove storitve. To se mi zdi jasno. Če pa grem za pol leta študirati v Španijo prek Erasmusa, potem pa imam namen se vrniti seveda v svojo prvotno državo in po pol leta če še ostanem v tej državi, ker sem se zaljubila, našla službo, potem tudi menjam prebivališče, torej pri menjavi prebivališča, potem izgubim dostop do svojih starih osebin, kajti nisem več potem tam, kjer sem bila. Vendar pa v tem trenutku govoriti o teh podrobnostih, mm, mislim, da ni potrebno. Jasno mora biti, da bi prek teh jasnih opredelitev običajnega prebivališča zajeli tudi to. In zato sem, sem pripravila in prevzela opredelitev, ki jo že imamo v primeru pred sodiščem za uslužbence EU. Ker tukaj se potem pogovarjamo, kaj je običajno prebivališče. Če sem pet dni na teden v Bruslu, je potem to Brusel ali še vedno pri meni doma, torej konkretno, ali samo delam tu ali pa preselim celotno družino in živim pravzaprav tu. To so tiste vprašanja, ki so pomembna in če bomo to jasno opredelili in to sem poskusila, potem bo to dalo jasnost. Ne v smislu tega, da bo ponudnik storitev moral posamezno preverjati te elemente. Ne, da bomo imeli potem pravno jasnost, če bo prišlo do spornih zadev. In mislim, da bi na tem področju morali podati predlog, s katerim bi se lahko strinjal tudi odbor Juri in bi potem lahko naš odbor opredelil, dobro opredelil naše starišče. Veselim pa se nadaljnega sodelovanja s koordinatorji in poročavci v senci. Hvala. Thank you, Sabine. Thank you for this. Allora, il... Hvala, Sabine. Hvala za vse. Rok za vložitev predlogov sprememb je 11. maj do 11. ure. Tako smo se dogovorili. Hvala lepa tudi kolegi Jensu Gajerju, splošnemu poročevalcu za proračun za leto 2017. Težko, naporno nalogo so vam zaupali. Vam kar čestitamo za delo, ki ga upravljate. No, vse zadnje se nahajamo v kompleksnem obdobju, ko se upravlja tudi umestni pregled finančnega okvira. Kolega Gajer se sedaj sestaja z vsemi odbori. Hvala lepa, da ste si vzeli čas tudi za odbor za kulturo. Govorili bomo o prednostnih nalogah v okviru proračuna za leto 2017. Komisija bo predlog proračuna predstavila ob koncu maja, kot veste. Zato smo to točko tudi uvrstili na dnevni red S tem tudi uradno začenjamo dejavnosti našega odbora, kar zadeva proračun za leto 2017. Besedo ne mudoma podajam gospodu Gajerju, se pravičujem, ker ste morali čakati nekaj minut. Potem še kolega Strojevski, ki je poročevalec, dobijo besedo tudi poročevalci v senci, ter vsi ostali, ki bi se želeli oglasiti v zvezi s to tematiko. Nekje deset minut bi predlagala, da vam podelimo z velikim veseljem vam bomo prisluhnili. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Najlepša hvala tudi za prijazen pozdrav, kolegice in kolegi. Dejansko sedaj potujem med odbori in obiskujem odbore kot poročevalec za splošni proračun za leto 2017, tako da bi dobil pregled delovanja odborov in torej ne morem pravzaprav nikakor nikomor obljubiti, da bom lahko izpolnil vse želje. Seveda to povezano z omejitvijo tega proračuna in seveda bom skušal storiti vse, da bi lahko predstavil trenutni pogled na možnosti. Gospod predsednica je že omenila, uh, da pričakujemo, da bo predlog pred, uh, proračuna na voljo 25. maja. Eh, dokler tega komisija ne predloži, razpravljamo v nekoliko praznem prostoru, torej lahko vemo, se pogovarjamo o tem, kako bi mi menili, da naj bi bil videti ta proračun, ampak seveda pa kljub samo poznamo nekaj okvirov. Parlament se je pred kakšnimi šestimi tedni um, odločil za smernice, pred šestimi tedni v, na plenarnem zasedanju v Štrasburu, torej povedali smo, kaj pričakujemo od tega proračuna, to je bila neke vrste usmeritev za komisijo, kaj od nje pričakujemo, vendar pa je to za enkrat dokument, ki še ne more biti konkreten, ker je seveda predmet pogajanj in zaradi tega še ni na mizi. Seveda je tudi svet predstavil in pripravil lasne smernice in kolegi v stavbi Lipsiju so se zadeve lotili laže, njihov dokument ima um, šest strani in vse z izjemo zadnje strani in pol je pravzaprav kopija prejšnjega leta. Torej, ne želim tukaj biti preveč krivičen do referentov tam, tu in tam so že spremenili kakšen odstavek, ampak načeloma svet pravzaprav ne uh, obravnava novih izzivov Evropske unije. In to je prva stvar, o kateri se želim pogovarjati z vami. Seveda imamo številne krize in te krize, ki smo jih skušali uh, upoštevati v proračunu za tekoče leto. Vse te krize se še nadaljujejo in sam ne morem prepoznati, zakaj bi obstajal kakršen koli razlog, da bi visoke izdatke, ki smo jih odobrili kot parlament in ki smo jih tudi lahko uveljavili v razpravi, ki smo jih torej mobilizirali za to, da smo podprli reševanje begunske krize, zakaj bi torej te proračunske vire v kakršnikoli eh, meri omejevali. Eh, Evropski svet eh, tukaj domneva, da bi za notranjo politiko okrepili za 500 milijoni evrov in tudi države članice bi naj torej podprli pri reševanju begunske krize ali pa da bi se s tem sredstvi borili proti razlogom za begunce, torej da bi se izboljšala situacija za begunce v sosednjih državah, v Siriji, v Jordaniji, v Libanonu in tudi v Turčiji. Kolegice in kolegi spremljajo novice, mislim, da vsak v tej dvorani Eh, pravzaprav ve, da proces v Ženevi nas ne navdaja z veliko upanja. Upamo, da bo prišlo do premirja in morda nekoč, da se bo odprla perspektiva za mir v Siriji, vendar pa trenutno ne moremo vedeti, kdaj bi se to lahko zgodilo in toliko časa bo torej begunska kriza še trajala in toliko, kriza se bo, toliko časa se bomo morali mi tudi še spopadati s to krizo. Torej ne vidim nobenega razloga, zakaj bi bili manj ambiciozni pri eh, proračunu za leto 2017, kar zadeva to kategorijo. Torej, to je pomembno, kajti del vašega programa se um, nanaša tudi na vaše delo v tretjem razdelku. Torej, če govorimo o vaših programih, ki so seveda zelo pomembni in dragoceni, in če jih želimo krepiti, kar bi se sicer v običajnih okoliščinah želeli, vemo, da ste v te programe vložili veliko dela in napora, ampak vedeti morate kljub temu, da so okvirni. Um, okviri takšni, kot sem jih uh, pojasnil. Potem tukaj imamo še gospodarsko krizo, In tudi rezultati tega niso zadovoljivi. To so v državah članicah odražene na različne načine, ampak če gledamo celotno Evropsko unijo, gospodarski položaj ni bleščeč. Vse, kar smo storili v preteklosti z vidika proračuna, eh, da bi izboljšali gospodarski položaj, tudi tukaj ni pravzaprav nobenega razloga, zakaj bi v teh prizadevanjih popustili. In zato Zato bi vas želel opomniti še, da smo 8 milijard evrov dali na stran znotraj proračuna, zato da bi lahko uh, zagotovili sredstva za EFSI, torej za Evropski sklad za strateške investicije in da ta sredstva še niso v celoti razporejena na proračunske vrstice. Torej tudi tukaj uh, teče denar v tisto smer, ki jo pač moramo še upoštevati. Vse to kaže, vsaj meni se zdi tako, da srednjeročni finančni okvir, ki so ga sprejele države članice za obdobje leta 2014 in naprej, da, so, da je bil zelo optimističen in da je napovedoval lepše čase prispevek držav članic eh, v evropski proračun je padel, trenutno znaša en odstotek BNP. Eh, glede tega so se države članice zelo veselile, tudi moja država članica se je tega izjemno veselila, to je bil pravzaprav predlog moje države članice, torej tako da jaz prihajam, ampak zdaj treba priznati, da teh sredstev ni dovolj. V obdobju leta 2015 14 do 16, torej zdaj že pripravljamo eh, četrti proračun v okviru tega finančne perspektive in znova spoznavamo, da sredstva iz držav članic ne bodo zadoščala. Konec letošnjega leta bi morala eh, komisija predstaviti predlog za pregled. Torej, eh, parlament je vse čas prizadeval si in zahteval to vrstni pregled, da bi pokazal ta pregled, ali se skupaj deluje. Eh, torej države članice so govorile pravzaprav o reviewju, eh, torej samo to, da bi preverile, ali eh, deluje ali ne in če stvar ne deluje, da bi pravzaprav iz tega potegnili neke posledice, ampak to samo za srednji rok. Torej, ta razprava poteka torej, v takšnih političnih okoliščinah in Evropski parlament se te razprave torej, udeležuje, pravzaprav pripravljamo stališče za ta pregled, za ta review tako da bi lahko na ta način vplivali na prihodno razpravo o proračunu. V moje zadovoljstvo so mi ostali sledili v priporočilu, da instrumenti, ki jih uporabljamo, Eh, da mora biti bolj povezani z evropskimi dokumenti. Imamo torej perspektivo, imamo letni pregled rasti, v evropskem semestru govorimo tudi o potrebnostih prilagoditev v državah članicah in pravzaprav bi bila resnična dodana vrednost Evropske unije ta, če bi instrumente, ki jih imamo v Evropski uniji s temi predlogi, uh, in s temi gospodarskimi ocenami bolje lahko uskladili. Eh, želimo si nadaljevati tudi z Evropsko pobudo za zaposlovanje mladih. Eh, v preteklosti smo eh, sklenili, da bomo vzpostavili pripravništvo, vendar pa teh nismo skrbeli s finančnimi sredstvi. Tukaj moram biti sedaj previden v besedah, ampak države članice so dale vedeti, da so načeloma pripravljene nadaljevati z Eh, pobudo za zaposlovanje mladih, vendar pa si želijo prej eh, počakati na oceno komisije. Te ocene še ni, če bo ta ocena pozitivna in če bo pokazala, da, je, da se brezposelnost mladih v državah kjer eh, so bile te razmere dramatične. Če je to brezposelnost sedaj mogoče lažje meriti, potem bomo lahko na, te, na tem področju več eh, storili. Naš cilj eh, je seveda tudi boj proti revščini, to je cilj strategije EU 2020 in imamo tudi smernice, namreč, da moramo se še posebej boriti proti revščini med otroki. In potem eh, še nekaj, kar bi vas pri čemer bi želel, da se pogovarjate v državi članice, namreč, da imate pred očmi tudi situacijo plačil v državah članicah. Zdaj bom nekoliko političen. Naprimer, če naš parlament večinoma želi, da prihaja do konsolidacije proračunov, hkrati pa, da drugačna večina si želi, da storimo več na, uh, z evropskim proračunom, potem teh dveh gibanj tež, ni preprosto uskladiti. Torej, po eni strani zahtevamo od držav članic, da varčujejo, da se dež, držijo določenih uh, kriterijev, po drugi strani pa zahtevamo od njih, da zagotavljajo več sredstev v evropski proračun. Skratka, tukaj je razprava politična, jaz sem glede tega realističen in seveda imamo tukaj pakt eh, za stabilnost in tako dalje, ampak vprašanje, ki sem ga ravno kar omenil, je bilo um, zavrnjeno z res tesno večino. Torej, glede tega se moramo v parlamentu še več pogovarjati. Situacija plačil je nekoliko bolj uh, sproščena. Uh, pred, prej smo imeli veliko neplačenih plačil, zdaj smo prejeli sveža sredstva v proračun. Uh, In s tem je število neplačanih račun sedaj manjše, to je tehnični postopek, ki ga nočem niti pojasnevati. Moja napoved je, in to je pravzaprav napoved vseh, ki se, eh, ki se ukvarjajo s proračunom, da gre tukaj za učinek jojo. Torej, ob koncu obdobja financiranja nam bo znova zmanjkalo denarja, ker smo sedaj sredstva, ki bi naj bila namenjena nečemu drugemu, namenili za plačevanje starejših prejšnjih računov. Ampak, ko se bo izteklo to finančno obdobje, nam bo seveda spet sredstva zmanjkalo in to pomeni, da bomo v letih 2019 in 2020 znova imeli kup neplačenih računov. In eh, to nas sicer zdaj z vidika eh, aktualnega spremanja proračuna ne skrbi toliko, ampak če imam že možnost, eh, da se z vami pogovarjamo o proračunu, želim izpostaviti tudi to dejstvo. Potem na uh, zasedanju koordinatorjev odbora za proračun smo pravkar se pogovarjali tudi o tem, da komisija si želi proračun, ki se osredotoča na rezultate. EU, uh, eh, pač, uh, proračun focused on results. Uh, to pomeni, da to vrstno oblikovanje proračuna eh, na to ne bo um, vplivalo. Skratka, treba je tukaj imeti potem večletni pristop k sprejemanju proračuna pri čemer se bo meril učinek večletnega projekta, ampak ta osredotočenost na rezultate bo vsekakor nekaj, kar bo odločalo o tem, ko preverjamo, ali določeni programi delujejo ali ne. Naprimer, tukaj omenjam samo program Erasmus, kjer imate vi, vaš odbor, eh, največ pristojnosti. Skratka, um, izvajanje tega pro, eh, programa je fantastično, lahko bi si želeli več takšnih eh, programov in zasebno lahko rečem, da bi lahko tukaj storili še več, kajti Erasmus je program, pri katerem si niti sekunde ne zastavljamo vprašanja, ali um, vse tukaj ustvarja dodana vrednost Evropske unije. Če bi to veljalo za vse regionalne in druge projekte, bi bilo krasno, ampak mislim, da je to izhodiščna razprava, temeljna razprava, o kateri bi se morali pogovarjati vsi. Torej, če se boste tudi vi uh, pogovarjali o tem, bi tudi sam želel prisustovati tej razpravi, ampak skratka, rezultat bi mene vedno zelo zanimal in s tem bom pravzaprav zaključil. Grazie anche per... Hvala lepa tudi za to izjemno iskreno izjavo. Hvala tudi za vse te politične predloge, z njimi se strinjamo. Res je, da se vedno soočamo z težavo in sicer kako se bolj odkrito lotiti vseh teh strahov, ki jih imamo tudi zaradi vedno večjega krčanja proračunskih sredstev, tudi zaradi krize. Stalno iščemo nove vire, črpamo iz virov, ki jih že imamo, čeprav moramo financirati dodatne programe. Ko smo govorili o programih, smo sami to izpostavili. Verjetno veš, da imamo Erasmus, pa tudi druge programe komisija je po tej begunski krizi, pa tudi po krizi radikalizacije, povdarila, da potrebujemo vključujoče izobraževalne politike. Tudi na področju kulture nas čaka kar nekaj izzivov. Kultura in izobraževanje sta dve besedi, ki bi jih morali vključiti na seznam prednostnih nalog. Teh je deset, kultura in izobraževanje bi morala biti enajsta prednostna naloga. Izzivi so res visoki, ampak že pri obstoječih programih nam sredstva krčijo. Tu nam čaka še veliko dela, vse nas. Seveda je pa vedno pomembno politično vprašanje tudi proračun Evropske unije. Vsako leto se s tem ukvarjamo, vsako leto imamo težave. Upam, da bomo lahko oblikovali prave evropske politike. Hvala lepa torej za ta vodni nagovor. Štirje kolegi dobijo besedo. kolega Zrajevski se upravičuje, zamuja. Ne vem, ali se nam bo uspel pridružiti, zato ker ima težave z letom. Kolega Zver je prosil za besedo, potem Trupal Morganov Viewer. Kolega Zver. Dovolite, jaz najprej zahvalim gospoda Jensu Gajerju za tako dobro predstavitev proračunske problematike. Eh, imel bi čisto konkretno vprašanje o Erasmus Plus. Jaz sem stalni poročevalec za Erasmus Plus in sem seveda zelo zainteresiran, da dobim eh, čim bolj točne determinante podatke o tem. Eh, govori se o reviziji ne, proračuna za letošnje leto in na tej podlagi bo seveda pripravljen tudi proračun, ki, ga, ki ste ga začeli pripravljati za leto 2017. Torej, čisto konkretno me zanima, kolikšen bo dvig za naslednje leto na realen padec proračuna za Erasmus plus za leto 2016? Sorry, no, I, allora, eh... Hvala lepa, kolega. Kolegica Trupel, podpredsednica. Hvala lepa, hvala lepa Jensu Gajerju za predstavitev vseh izzivov in problemov, ki, jo, ki jih imamo pred sabo z večletnim finančnim okvirom. Ko smo sklepali ta okvir, smo že takrat razpravljali, da je premajhen. Prvič v zgodovini eh, se je krčil um, in vsem v parlamentu je bilo jasno, da je šlo za slab kompromis. Um, in Zelo jasno smo to kritizirali, rekli smo, da bomo kaj hitro zašli v situacijo, ko bo eh, sredstvo za številne programe začelo zmanjkovati in da to vsekakor ni reklama za tiste, ki želijo sodelovati pri treh eh, teh programih. Poleg tega smo vedno eh, kritizirali, da je v večletnem finančnem okviru premalo prožnosti, to je še zdaj tako in to nam povzroča veliko preglavic. Zdaj pa bi se omenila velikih programov, predvsem predvsem Erasmus, plus, kot je bilo pravkar omenjeno, eh, upravičeno, eh, Jens, je to zelo uspešen eh, program in pravzaprav vse govori za to, o tem, da bi morali ta program razširiti, tako kar zadeva število študir, eh, študentov, dijakov, eh, pripravnikov in tudi kar zadeva višino štipendij. To bi bilo resnično v interesu evropskega izobraževanja in vseživljenjskega učenja. Torej, posledica tega bi bila, da bi z vidika trenutnega večletnega okvira se proračun moral dvigniti. Isto velja tudi za program Creative Europe, ustvarjalna Evropa. Vsi vemo, da je to program z relativno nizko količino sredstev in vse govori v prid več kulturnih izmenjav, več kulturnih srečanj in skupnih kulturnih projektov v Evropski uniji. Program Evropska unija za državljane je bil tudi krčen z. Um, tem večletnim finančnim okvirom, kar je posem kontraproduktivno in ne nasprotju eh, z našimi željami, da bi državljani lahko reševali vprašanja iz preteklosti, da bi gradili stike čez mejo in tako naprej. Vse skupaj to kaže, da je bil ta pristop napačen in da kar zadeva stike med državljani in eh, boljše sodelovanje med državljani, torej tega komisija ni dosegla. Sedaj pa postopek um, naročanja. Tako, kar zadeva kulturnih projektov in izobraževalnih projektov, vedno znova slišimo uh, kritiko, da so uh, razpisi veliko preveč zapleteni, da je preveč birokracije, da je treba predložiti vedno preveč dokazil in ko se pogajate o tem uh, s komisijo, o naslednjem finančnem okviru, je treba izpostaviti, da ljudi ne smemo prestrašiti. Zlasti pri majhnih projektih, kjer resnično želimo, da bi državljani imeli možnost možno sodelovati pri evropskih programih. To je treba spremeniti. In zadnja točka, um, kar zadeva naše programe na področju kulture, um, moramo izkoristiti tudi kulturno delo uh, z begunci v naših prizadevanjih za integracijo. In to je tudi eden od dodatnih razlogov, zakaj je treba tem programu zagotoviti več finančnih sredstev. No, še sama bi rada na koncu nekaj povedala, predtem pa kolega Morganov. Hvala lepa. Hvala lepa še posebej poročevalcu za to predstavitev. Tu sem podobnega mnenja kot podpredsednica gospa Trupel. Mi pa tudi sam rad povdaril nekaj stvari. Soočamo se s številnimi krizami, zato se res pojavlja potreba potem, da bi na področju mladih, izobraževanja, poklicnega usposabljanja potrebovali več sredstev, več naložb. Skušamo namreč najti rešitev za vse te kompleksne probleme. Videli smo, kaj se dogaja znotraj proračuna, kako dodeljujete sredstva za področja, za katera smo mi pristojni kot odbor za kulturo. Na načelni ravni se sicer strinjamo, ampak potem vidimo, da sredstev ni. Samo, če bomo zauzeli še bolj vse evropski pristop, bomo uspešni. Mislim, da bi morali biti bolj inovativni in da bi morali biti tudi bolj drzni pri iskanju rešitev. Več sinergije in povezanosti bi morali zagotoviti med posameznimi programi. Omenili smo Erasmus, Prus, potem ustvarjalna Evropa, Evropa za državljane. Prednostne naloge so se tudi natančno opredelile tekom tega mandata. Rast za poslovanje, tudi poročevalec je to omenil. Rast in naložbe potrebujemo v boju proti brezposelnosti, zlasti brezposelnosti mladih. Tu je še pomembno vprašanje beguncev. Vemo, kaj vse je nastalo zaradi te krize. Potem sklenjen je bil sporazum med svetom in Turčijo. Tudi v Italiji smo podpisali sporazume na tem področju. Kako bomo delovali v letu 2017? Ali boste pošalno nižali stroške in izdatke ali pa boste zahtevali dodatna sredstva, kot to zahteva tudi poročevalec? Vse evropski pristop je tisti, ki ga potrebujemo. Rad bi spostavil Erasmus. Ta program ponuja zanimive možnosti, zlasti, ko gre za ključno dejavnost številka dve. Večkrat smo že slišali, da je to pomembno vprašanje tudi organizacije, ki se ukvarjajo z izobraževanjem mladih, pravijo, da bi morali poskrbeti za bolj učinkovite instrumente. Namreč ta instrument, ki se nanaša na cilj 4.2, ni bil dovolj uspešen. Pri plačilu računov očitno prihaja do tako imenovanega jojo učinka. Mislim, da je to res pravi izraz za to, da opišemo tveganja, s katerimi se soočamo do leta 2019 ključna dejavnost dve, ta bi morala začeti delovati v letu 2017, kolikor vem. Zato bi za leto 2017 morali bistveno povečati sredstva za ta ukrep, da bodo tudi učinki pozitivni. Decentraliziran pristop je tisti, ki ga potrebujemo, vendar je tak pristop tudi omejen. Predvsem, ko gre za izvajanje novih praks Mislim, da bi morali poskrbeti za boljšo optimizacijo. To pa lahko dosežemo zgolj, če bomo zauzeli poenoten vseevropski pristop in če bomo preprečili podvajanje, da ne bomo podvajali tistega, kar počnejo že na področju mladih. V Grčiji so ugotovili, da nimajo na voljo ustrezne agencije za področje izobraževanja mladih in usposabljanja, zato tudi dejavnosti, ki so jih izvajali, niso bile dovolj usklajene. Pomembno je, da preučimo vsa ta vprašanja, tudi na ravni letnih proračunov, pa tudi na ravni finančnega okvira. Mislim, da smo si kar enotnega mnenja glede tega, kar bi morali storiti. Na evropski ravni bi se morali ukvarjati s tem ključnim ukrepom številka dve, ker potrebujemo vse evropske projekte. Hvala lepa. Kolega Zver? Ne, se upravičujem ne znam brati za seboj. Uh, uh, Hvala, gospod predsedujoča. Večina komentarjev je bila namenjena splošnemu proračunu, splošnemu stanju na, na področju uh, proračuna. Gospod uh, Gajer je socialist, jaz nisem. Uh, ampak eh, številni citati, ki jih je povedal, so mi zelo znani iz vlastne domače eh, politične karijere. Nimamo dovolj sredstev, želimo si ambiciozni proračun, ambiciozen in proračun, ta besedna kombinacija me vedno znova prestraši oziroma v njeme um, spreleti srh. Projekti, ki delujejo ali ne delujejo in potem uh, posledice tega in uh, vse več sredstev. In, uh, če, bili, če misli Evropski parlament biti bolj zrev, potem ne sme samo zahtevati uh, več denarja, države članice pa so tiste slabe, ki, ker pač nočejo plačevati računov. Uh, Erasmus, plus, eh, so omenili številni kolegi, tudi eh, to je moj najpriljubljenejši program, ampak to pomeni določeno izbiro. V domači karieri, če sem potreboval več denarja za knjižnice, sem imel zaradi tega manj denarja za avtobuse, več za zdravstvo, manj za trgovino, kajti seveda višji davki ne ustvarjajo dodatnih delovnih mest in eh, dokazi tega so posotni, prisotni posod po Evropski uniji. Torej, EKR si Torej, ne želi nobenih dvigov proračuna, želimo si uravnotežen proračun, želimo si, da bi Evropska unija kot drug državni sektor lahko živel z svojimi sredstvi, pa sredstvi, ki jih ima. Zato je pač treba izbirati prednostne naloge. Torej, omenil sem že Erasmus, nisem pa omenil drugih eh, programov, ki jih lahko kolegi pravzaprav preberejo med vrsticami, ker poznajo moje prioritete. Hvala. Kolega Tom. Še kolegica Tom kot zadnja. Ma, ma danon. Ma pean tunnistama, mul oli siin väike spiker, et te val... Hvala lepa. Priznati moram, da sem že pripravila si pravzaprav prispevek, pa sem ga želela najprej uh, prebrati. Potem pa je do mene stopil gospod in rekel, gledajte, nimamo denarja, pravzaprav proračun ne bo povečan in pravzaprav je vse skupaj zelo narodno. Rada bi podprla to, kar je rekla Helga Trupel, namreč e, e, Erasmus Plus, Creative Europe in Evropa za državljane, to so vsekakor programi, ki predstavljajo temelje um, dela z mladimi in tudi temelje dela našem odboru. Mislim seveda, da tudi drugi programi potrebujejo več uh, sredstev. To ni zelo liberalen pristop, tega se zavedam, ampak če si pogledate dokument, torej ta svežen dokumentov, uh, nihče tega ne prebere. Pa je vreden 3 evre, če se bomo vsi znebili vseh teh dokumentov na svojih uh, mizah, lahko s tem privrčujemo veliko denarja in, jih, in ta denar uporabimo za druge uh, programe. Če tiskamo svoje a, dokumente, se bodo ti dokumenti potem ali zžgali ali reciklirali. Skratka, vsekakor moramo pogledati, kje lahko privrčujemo in časih mislim, da iščemo na napačnih mestih. Kultura ni kraj, kjer bi lahko vrčevali. La... Hvala lepa. Besedo dobi komisija, potem pa bo kolega Gajer podal odgovor. Izvolite komisija. Merci, Hvala lepa, gospod predsedujoča. Komisija sicer še ni sprejela osnutka za splošni proračun za leto 2017. Lah, želim pa zagotoviti odboru, da smo skladni z določbami večletnega finančnega okvirja, kar zadela, zadeva finančne parametre. Torej, nek okvir je za leto 2017 je že pre, začrtan in pričakujemo, da se bo uh, s, s, za Erasmus plus namenilo 250 milijonov več v leto 2017. Eh, preučujemo tudi prioritete za financiranje v leto 2017 in ko bo proračun sprejet, bomo vse to predstavili. Ampak kot so predlagali nekateri člani tega odbora, bo ena od prioritet pri pripravi proračuna to, da okrepimo izobraževalne dejavnosti in socialno vključevanje po nedavnih dogodkih eh, in po sprejemu Pariške deklaracije. Kar zadeva program Ustvarjalna Evropa, Creative Europe, v skladu z večletnim finančnim okvirom predvidevamo majhen dvig sredstev za programe kulturnega sektorja, ki so povezani z izvajanjem posojil. Veste, da se bo do ta posojila začela dajati letošnje leto in to se bo potem nadaljevalo tudi v leto 2018. To so glavne prioritete, seveda pa zdaj vsi čakamo na predlog komisije, ampak kar zadeva programe, dejansko sledimo določbam. Nekateri ste omenili tudi, in tudi sama spominjam na težave z vidika plačil v letu 2014 in 2015 pri programu Erasmus. Nekatere ukrepe bo zaradi tega treba izpeljati, zato da bi pokrili pomankanje oziroma primankljaj v odobritvah za plačila. Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala. Hvala lepa. Še sama bi rada podala dve pripombi. Kolegi so že zelo dobro predstavili problematike in tudi seveda prednostne naloge. Kot rečeno, cenim to, da ste bili zelo odkriti. Tudi sama bom odkrita, kot eh, je rekel kolega Morgan, obstaja neke vrste protislovje. Evropa se trenutno sooča s precejšnjimi izzivi, ampak jasno je, da je kulturno-izobraževalna plat pri vseh politikah, ki jih izvajamo, zelo pomembna. Tudi komisarji skušajo znotraj svojih programov najti mesto za vključevanje, medkulturni dialog, za humanitarno krizo in tako naprej. Želim povedati zgolj to, da potrebujemo politike na tem področju in to je treba financirati. Zelo pomembno je vprašanje politik Vsaka politika mora imeti na voljo svoje vire, recimo, ko gre za priseljevanje. Nemogoče je, da v okviru priseljevanja niste namenili določenega deleža finančnih sredstev za izobraževanje ali za kulturo ter za medkulturne projekte. Naprimer, Ustvarjalna Evropa je program, ki, je, ki smo mu zagotovili tako ali tako že preveč sredstev, več kot jih potrebujemo. In ko govorimo o politikah priseljevanja, varnosti, tudi zunani politiki, bi morali upoštevati to, kar je zadnjič predlagala Mogherinjeva. Potrebujemo novo kulturno diplomacijo. To pa od nas zahteva, da prednostne naloge vključimo tudi v vse te nove politične okvire. To je politična tematika, po mojem mnenju. Potem je pa tu še vprašanje programov. Na podlagi večletnega finančnega načrta smo za Erasmus v prihodnjem letu predvideli določeno povečanje sredstev, ampak, kot je prej povedal kolega, ko gre za ukrep številka dve, razvijati bi morali bolj inovativne politike, tudi ko gre za podpiranje partnerstva na področju inovacij, ko gre za priznavanje kvalifikacij. Vse to so pomembne prednostne naloge in se z njimi strinjam, da ne bo nesporazumov. Ampak stalno krčimo programe in ne upoštevamo tega, da potrebujemo dodatne politike na področju izobraževanja in vključevanja, tudi ko gre za priseljevanje. Ustvarjalna Evropa, če si pogledate te štiri ključne tematike, je odobritev projektov zgolj 11 odstotna, tako da so deležniki vedno bolj frustrirani. Očitno ne razumemo dovolj dobro, kaj se na tem področju zahteva. Ampak ta sektor je sektor, ki raste, mladi so zelo ustvarjalni, sprejemajo pobude na področju kulture. To je izjemno pomemben sektor z vidika rasti in zaposlovanja. Zagotovo imaš tudi ti razvit čut za ta sektor, ker je pomemben. Komisija je torej sprejela naš predlog, kar pomeni, da lahko storimo korak naprej. Ko je parlament pripravil to čudovito poročilo, ki se nanaša na humanitarno pomoč za otroke v begunskih taboriščih, smo zapisali, da ne morata zgolj dva odstotka humanitarnih delavcev biti namenjena za izobraževanje. Let, rekli smo tudi, da potrebujemo v letošnjem letu 250 milijonov evrov za potrebe izobraževanja. Vse to se mora potem odražati tudi v politikah. Kar zadeva EFSI. Zelo smo nezadovoljni, ker v okviru EFSI-ja ni veliko možnosti za naložbe na področju kulture in izobraževanja. Mi smo tudi pripravili oziroma organizirali javno predstavitev skupaj z Evropsko investicijsko banko. To tematiko smo preučili. Na voljo imamo tudi nov finančni instrument za ustvarjalno Evropo, ki sicer ni ne vem kako dobro financiran, ampak vseeno me zanima, ali boste storili kaj za to, da ta pomemben instrument ne bo imel zgolj omejenih sredstev. Da ne bo ta instrument pritegnil zgolj zasebnega sektorja, temveč da bo tudi strani komisije dobil več sredstev. To je za nas pomembna naloga in mislim, da se poročevalec z nami strinja. ali bi kolegom kolegom. Drage kolegice in kolegi, najlepša hvala za vaše pripombe. Skušal bom v čim boljši meri v preostalem času odgovoriti na vaše vprašanje. Ne vem, ali sem vse pravilno razumel, ampak vsekakor si bom, uh, potrudil, se bom potrudil odgovoriti. Najprej, kar zadeva postopek, en stavek. Komisija bo 25. maja pripravila predlog in ta predlog gre najprej na svet. Svet potem obravnava ta predlog s svojimi smernicami in prišlo bo do tega, da bo svet določena sredstva krčil, vsaj kar zadeva plačila, to vedno stori. Uh, obveznosti za odob prevzem odobritev jih ne zanimajo tako, ampak pri plačiljih bodo krčili za to, da bi dosegli določene marže, torej razlike do najvišjih uh, um, meja in na to, da se lahko s tem potem odzovemo, odziva Evropska unija na nepredvidljive situacije. Potem pa mi potem spreminjamo to, kar pride iz sveta. Največkrat potem znova zahtevamo, da se vrne na predloge komisije, tam pa, kjer eh, želimo postaviti še več povdarkov, pa pač to tudi storimo. Ampak proračunske kategorije niso stvari, ki se medsebojno pokrivajo. To pomeni, da če damo sredstva v kategorijo 3, to je tista, ki zadeva zlasti naprimer Erasmus, potem moramo ta sredstva najti znotraj kategorije 3. Torej, moramo potem zmanjšati druge programe v tej kategoriji. To ni lepo, ampak takšna je realnost in to pač predvideva pravna podlaga. Vsem to ni tako jasno, zato moram to večkrat um, to pojasnjevati. Tudi v Berlinu mojim prijateljem lahko moram večkrat pojasnjevati, kaj je možno in kaj ne. In uh, če to ne poznajo v Berlinu, potem verjetno tudi v drugih prestolnicah nujno se ne zavedajo tega v večji meri. Torej, ni nam mogoče, da bi sedaj šli sekiro čez ta proračun in uh, da bi eh, kar tako krčili tiste programe, ki se nam zdijo bolj pri, eh, privlačni in s temi sredstvi zapolnjevali tiste programe, ki se nam zdijo privlačnejši. Skratka, najti moramo sredstva znotraj posamezne kategorije. Zato sedaj razumete, zakaj sem v takšni stiski, kajti ko grem v odbor za državljanske svoboščine, imajo tam posem drugačne pr, um, prioritete glede tega, kaj naj bi storili sredstvi v tretji kategoriji, kot pa vi. Tako da moramo biti tukaj razumni in moramo vsekakor iskati izvedljive kompromise. Gospod Zver je vprašal, kakšna, kakšne bodo številke pri programu Erasmus, kako se, bodo, kako se bo proračun razvijal. Tega, kar je pravkar povedala komisija, še nisem vedel, kaj ti generalna direktorica za proračun mi tega ni povedala. Razumev sem, da naj bi se zneski za Erasmus Plus torej dvignili za 250 milijonov. To bi bilo zelo lepo. To bi pomenili, zdaj smo pri 1,73 milijarde oziroma 1,74 milijarde, če zaokrožimo. Uh, ta, uh, ta znesek smo simbolično zvišali za 6,6 milijonov, kar seveda ne predstavlja nič, ampak uh, slišali smo, da imamo veliko simpatij za program Erasmus. Če bo torej komisija uh, predlog, v predlogu dvignila ta sredstva za 250 milijonov, potem se vsekakor lahko zanesete na to in tukaj bo seveda svet ta sredstva krčil, ampak prav tako se lahko zanesete, da bo parlamentarni odbor za proračun znova vnesel ta zneske, ki jih predlaga komisija. Kje se bomo potem našli svetom? To je seveda potem tisto vprašanje eh, in rezultati se pokažejo v postopku pogajanj v zadnjih štirih tednih. Helga, ti si bila dolgo koordinatorka za zelene v odboru za proračun in seveda imaš ogromno strokovnega znanja. Vsekakor je proračun premalo prožen, vendar pa, in to tudi ti dobro veš in to si tudi rekla, v letnem uh, pri, postopku priprave proračuna tega ne moremo storiti. To lahko storimo šele pri reviziji večletne finančne perspektive. In To bomo vsekakor izpostavili. In ko govorimo z predstavniki držav članic, vsaj pri njih tudi prepoznamo, da tudi oni na to gledajo enako. Torej, videli bomo, ali se bodo tega spomnili, ko bodo stvari postale resne. Na to ne bom stavil, ampak trenutno zdaj oni tudi pravijo, ja, če že proračun ne bo večji, mora postati vsaj prožnejši. Ampak skratka, vedno se pogovarjamo s strokovnjaki na finančnih ministrstvih, ampak eh, ne vem, ali bodo potem njihovi vodje stvari enako videli, ko se stvari eh, zaustrijo in ko postanejo resne. V večletnem finančnem okviru imamo tudi določene posebne instrumente, ki smo jih peljali zato, da bi imeli več prožnosti. Seveda so temu države članice nasprotovale in povedal bom tako. Če teh inštrumentov za prožnost ne bi imeli, potem bi nam proračun lani uh, se povsem razletel zaradi begunske krize. Tako da v tem pogledu vsekakor imamo prav in vsekakor se bomo tudi v prihodnje še naprej sklicevali na to in to izpostavljali. Potem, kar zadeva postopek razpisa oziroma podelitve naročil. V proračunu lahko tukaj samo pač to omenimo v politični resoluciji. Veliko sem oblikoval tudi politiko nadzora nad proračunom in kolegice in kolegi v tem odboru si morajo dejansko uh, pogledati, kaj izvajo in kaj počnejo nacionalne agencije. Nisem pa vsem prepričan, ali ti visoki upravni zneski prihajajo od nas, torej ali je to dejansko rezultat zahtev parlamenta ali gre to na račun tega, kar eh, izvaja komisija z vidika kontrol, morda, ampak po mojih izkušnjah so nacionalne agencije morda tudi zaradi nacionalnega prava, tiste, ki morda po nepotrebnem potem zapletajo te uh, razpisne postopke. Tudi sam vedno znova poslušam te pritožbe. In zdaj vemo, da oba prihajava iz Nemčije in vedno se splača preučiti, ali agencija, ki v Nemčiji izvaja Erasmus, še karkoli dodaja ali kaj pozlati po evropsko zakonodajo s tem, da še uh, doda dodatne nacionalne predpise in zahteve ali ne. Torej, ni redko, da se stvari zapletajo in zakomplicirajo na evropski ravni, vendar pa vedno ni evropska raven kriva za to. Vedno res ne. Ja, res je, da si stvari kompliciramo, če rečemo samo, da si želimo več sredstev. Včasih imamo tudi kakšen argument in tudi ta argument je povezan s tem, da se Evropski uniji nalagajo nove naloge, financiranje teh nalog pa temu ne sledi. Zdaj uh, smo začeli razmišljati o tem, ali naj bi Frontex. Uh, bil razširjen v neko bolj operativno enoto. To seveda še ne bo pomenilo, da bo na zunanjih mejah Evropske unije stal evropski uradnik eh, z 450 milijardami evrov, ki jih imajo na voljo, bi to pravzaprav izključil, ampak vsekakor bodo naloge poostrene oziroma teh nalog bo več in lahko pravzaprav stavimo, ali bo stališče sveta to tudi odrazilo, v, ko, govorim, ko bo um, um, obravnavalo izdatke v tretji kategoriji. Komisija bo to vsekakor storila. Kaj pa bo storil svet, bomo še videli. Če želimo, da bi uh, varovanje meja postalo v večji meri evropska naloga, nisem prepričan, da bo svet te, uh, temu sledil tudi z dvigom sredstva v kategoriji 3. Tudi nacionalni proračun bi bil zaradi tega seveda razbremenjen, lepo, ampak uh, Evropska unija bo dobila dodatne naloge, tudi lepo, ampak finančna sredstva temu ne sledijo. Zato ne moremo kar tako preprosto reči, da Evropski parlament vedno znova ustraja pri več sredstvih. Ne, se opravičujem, zahtevamo to, da se um, več nalog povezuje tudi z večjo količino sredstev. Um, Seveda imam tudi v svojem odboru člane vaše stranke in poznam ta argument, ampak v tolažbo britanske razprave naj vam povem samo to. Poglejte si vzemite si čas in si pogledajte posebne poročila Evropskega računskega sodišča, ki pripravlja uh, posebna poročila in v teh posebnih poročilih uh, se izvajajo naključni testi v državah članicah. Če povzamem, tako kot Združeno kraljestvo um, pravzaprav kot gredo na roko Združenemu kraljestvu, naprimer, kaj zadeva izdatkov za razvoj um, uh, promeženja, To kaže, da bi bilo pravzaprav na britanskem ozemlju treba preveriti, kako Britanci upravljajo z evropskimi sredstvi. Ta način upravljanja bi res bilo treba izboljšati. Če vi kritizirate evropski, eh, evropske izdatke, potem naj vas samo prosim, da začnite eh, z delom v Združenem kraljestvu, tam je že res eh, dovolj dela. In zaključil bom z naslednjim. Za kolegice in kolegice, majhna tolažba, ne želim vam delati krivice in politično uh, gledano lahko veliko o tem, uh, ko izpostavljate pomen kulture, podprem, ampak tudi z, uh, pri beguncih uh, financiramo ukrepe UNICEF-a. Skratka, uh, morda to ni v neposredni vsebinski pristojnosti odbora za kulturo, ampak podpora za UNICEF, za naprimer šolanje begunskih otrok v zunanji politiki, to je zelo pomembno področje in vsi pravzaprav um, pripisujemo veliko vrednosti temu področju in vsebinski pristojnosti vidiki vašega odbora bodo pri tem tudi upoštevani. Poznamo zgornje meje, poskušamo delati znotraj teh zgornjih meja, poskušamo preusmerjati, pre, prelagati sredstva, ampak če res vse seštejemo, gre tukaj za zneske, ki znašajo 3 do 5 odstotkov večjih skokov pravzaprav ne moremo storiti, ampak bodite pripričani, tisti programi, ki ste jih omeni, omenili, uh, bodo deležni posebne pozornosti, tudi meni so pri srcu, tudi uh, dobili smo vaše stališče uh, k proračunu Evropskega, uh, Evropske unije oziroma vi boste pripravili vaše stališče glede Evropskega proračuna in seveda bomo vaša priporočila, vaše mnenje upoštevali in jaz jih bom čim večji meri ukoporiral v celotni rezultat. Hvala lepa tudi za ta iskren odgovor. Kolega Zdrojevski žal danes ni uspel priti na sestanek. Rada bi zgolj nekaj pojasnila. Mi nismo rekli, da bi razširili pristojnosti preko razdelka, saj dobro razumemo, kakšen je nabor. Pravim zgolj, da je zelo pomembno, da v kontekstu drugih politik večjo pozornost namenimo tudi vsebinam z področja kulture in izobraževanja. Saj ste podali odličen primer. Mi smo vodili pomembno bitko, ki jo dobro poznaš, zato da bi v okviru humanitarne pomoči namenili večji delež sredstev za izobraževanje. To ne pomeni, da zahtevamo dodatna sredstva. Ampak želimo si res, da ne bi zgolj dveh odstotkov sredstev od 800 milijonov namenili za izobraževanje. Seveda si želimo najti tudi dodatno mesto za naše politike znotraj ostalih politik. Hvala lepa za to, da si bil danes z nami in veliko uspeha pri delu, ki ga upravljaš, zagotovo ni enostavno. S tem smo zaključili zasedanje. Koordinatorje prosim, da ostanejo v dvorani. Ostali pa ste prosti in vas prosim tudi, da zapustite dvorano. Hvala lepa za prisotnost na današnji seji.